Dober dan in dobro jutro vsem skupaj. Tolmači vas z obžalovanjem obveščamo, da smo z administracijo EP v delovnem sporu glede naših novih delovnih pogojev, zato smo izdali tudi stankovno opozorilo. Zaradi delovnega spora smo bili strani delodajalca in brez soglasja sindikatov pozvani k obveznemu zagotavljanju storitev. Tolmačenja na tem sestanku kar močno omejijo našo pravico do stavke. Prav tako vas obveščamo, da bomo z delom končali točno ob 12.30 uri o previdenem času konca sestanka. Vsi tolmači se s temi strokovnimi ukrepi žal ne strinjamo. V četrtek 13. septembra bomo imeli zasedanje od 9. do 12. v Strasburu, glasovanje pa je predvideno za obe ti dve srečanji. Danes imamo tolmačenje v 21 jezikov, nimamo estonščine, latviščine in irščine. Seveda pa je potek eh, tudi prenašan po spletu. Preden začnemo s prvo točko na dnevnem redu, bom dala besedo tolmačem, ki bodo svoje sporočilo vam predstavili. Prosim, da si nataknete slušalke, da boste lahko slišali to sporočilo tolmačev. You have the floor. Tolmači vas z obžalovanjem obveščamo še enkrat, da smo z administracijo Evropskega parlamenta v delovnem sporu glede naših novih delovnih pogojev. Zato smo izdali tudi stakovno opozorilo. Zaradi delovnega spora smo bili strani delodajalca in brez soglasja sindikatov pozvani k obveznemu zagotavljanju storitev tolmačenja na tem sestanku, ker močno omejijo našo pravico do stavke. Prav tako vas obveščamo, da bomo s delom končali točno ob 12.30. Hvala. Pojdimo na četrto točko dnevnega reda. Gre za razpravo o osnutku poročila o nazivnih količinah za dejanje enojno destiliranega žganja šoču, ki se proizvaja v kotlu in stekleniči na japonskem na trg Unije. To je moje poročilo, zato, če dovolite, bom na začetku imela nekaj pripomb, potem pa bom dala besedo poročevalcem v senci. Na kratko naj vam povem, kaj je ozadje tega dopolnila uredbe. Vsi veste, da je sporazum z Japonsko največji ali najobširnejši sporazum o trgovinskem partnerstvu Evropske unije z tretjim partnerjem. Gre za ogromne tržne priložnosti na obeh straneh če bomo sprejeli ta predlog, bomo večino carin odpravili, ki, evropska, ki jo evropska podjetja, ki izvažajo na japonski trg, morajo plačati v znesku 1 milijarda na leto. 127 milijonov potrošnikov je na japonskem trgu in to je zelo pomembno za naše kmetijske izvoze. 230 regionalnih proizvodov na japonskem je zaščitenih, gre za tako imane geografske označbe. In na ta način bomo povečali možnosti izvoza za druge sektorje. Naprimer, evropska podjetja bodo lahko sodelovala na javnih naročilih v velikem številu japonskih mest. Ko bo svet sprejel ta predlog, bo sporazum posredovan v ev Evropskemu parlamentu do konca letošnjega oziroma tokratnega mandata Evropskega parlamenta. To se bo zgodilo še leta 2018. Ta predlog komisije predvideva odstopanje od eh, pravil EU, ko gre za velikost eh, steklenic za enkrat destiliranem šočuju, ki se proizvaja v kotlu in se stekleniči na japonskem. Tradicionalno se prodaja v steklenicah, ki imajo nazivno količino 720 ml oziroma 1800 ml. Vendar ti količini nista vključeni v nazivne količine, ki so dovoljene v EU ta, to odstopanje, ki se predlaga v tej uredbi, je moč sprejeti samo z posebno uredbo, ki se z, bo izvajala v vseh državah članicah istočasno, potem, ko bo začel veljati sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko. Ohranjanje tistih določb, ki smo jih izpogajali, zlasti, ko gre za odpravo velike večine carinskih dejatev je velik korak naprej, ki bo omogočil našim podjetjem izkoristiti čim prej priložnosti tega sporazuma. Zato vam predlagam, da sprememo predlog komisije brez kakršnih koli dopolnil oziroma predlogov sprememb. Isti postopek je predlagal tudi svet, zlasti ko je 11. junija zasedal posebni odbor za kmetijstvo in kmetijstvo za kmetijstvo, kjer so nacionalne delegacije ta predlog eh, soglasno podprle. To je na kratko povedano vsebina in ozadje tega predloga. Sedaj bom dala besedo poročevalcem v senci, da povedo svoja stališča. Prva je gospa Melan. Hvala, gospa. Gospa Melior. Hvala, gospa predsedojoča. Rekli ste že, da gre za velikost steklenic, ko gre za um, japonsko žganje, ki se proizvajala v, kotlu, v kotlu. Povedali ste, da gre za steklenici, ki sta veliki 720 oziroma 1800 ml. In če se izvaža ta ti dve količini v Evropsko unijo, če želimo to dovoliti, potem je treba uredbo o žganih pijačah ustrezno spremeniti. Povedali ste tudi nekaj, kar je pomembno, namreč, da na ta način bomo označitve na japonskem trgu lahko bolj uveljavljali, ko gre za evropske proizvode. Šoču je žgana pijača, ki ima 25 odstotno volumensko vsebino alkohola, tudi do, in, tudi do 43 odstotkov je lahko ta volumenska količina alkohola, izdeluje se iz različnih eh, sorovin, kot naprimer trstnega sladkorja in tako naprej. Leta 2008 smo sprejeli uredbo 110, s katero smo eh, dopolnili prejšnjo uredbo o nazivnih količinah. No, ta sprememba, ki jo tukaj predlaga komisija, bo pomenila spremembo uredbe. Kot ste sami menili, gospod predsedujoča, smo tukaj soglasni s svetom. Svet se je tudi že dogovoril, mislim, da mu lahko enostavno sprejmemo to spremembo, ki se bo zgodila, ko bo začel veljati eh, sporazum o gospodarskem sodelovanju med EU in Japonsko. Hvala. Hvala, sedaj pa gospod Pjeha. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Dziękuję. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala za vaše poročilo. EKR meni, da ustvarjanje odstopanj za žganje šoču predstavlja zelo pomemben korak naprej. Glede na sporazum o gospodarskem sodelovanju med EU in Japonsko. Naša eh, podjetja izvažajo storitve in pri eh, proizvode na japonski trg v znesku 58 eh, milijard v celotnem obdobju trajanja sporazuma ali eno milijardo na leto. Ta sporazum bo odpravil celo vrsto ovir in to bo zagotovilo bolj učinkovito trgovanje med eh, Japonsko in EU. Moja politična skupina EKR pozdravlja priložnost, da ustvarimo to novo svobodno trgovinsko območje. Zato je potrebno sprejeti nekaj izuzeti eden, eno od teh zauzeti je žganje šočo, ki se uh, stekleniči v nazivnih količinah 720 ml oziroma 1800 ml, kar ni dovoljena nominalna ali nazivna količina v Evropski uniji, ampak če bomo naredili to izjemo, bomo eh, omogočili celi vrsti naših proizvodov z geografsko označbo prodor na japonski trg. Zato se nam zdi, da je ta to odstopanje zelo pomembno, zlasti ko gre za opredelitve pojmov, ko gre za oznake in ko gre za geografske označbe žganih pijač. Zato podpiramo to poročilo in se vam zahvaljujemo za nj ter podpiramo ta predlog komisije. Hvala, gospa Müller. Hvala, gospa predsedujoča. V zadnjih 12 mesecih sem tako kot nekateri drugi poročevalci v senci, se soočila in ukvarjala z celo vrsto žganih pijač. Ko pa sem dobila šoču na svojo mizo, sem morala najprej pogledati in ugotoviti, kaj to sploh je. Šoču proizvajajo na japonskem od 16. stoletja naprej in po uh, trošnja šočoja je doživela v zadnjem času uh, velik porast, tako kot pri nas recimo džin. Torej tukaj gre za tradicionalne zaščitene proizvode in mislim, da je prav in primerno, če to izuzetje sprememo. Pravzaprav ne gre za neko posebno izjemo, Tudi ko gre za džin in nekatere druge žgane pijače, smo v Evropski uniji naredili izuzetja, zato predlagam, da podpremo predlog komisije. Hvala. Bi še kdo želel spregovoriti v tem trenutku? Če ne, pa dajem besedo gospe Kame Smoreno, ki tukaj zastopa komisijo. Very much, Hvala, gospa predsedujoča. Hvala vsem eh, članom tega odbora za to poročilo in za podporo predlogu komisije. Ozadje, ki ste ga opisali, gospa predsedujoča, in cilji so takšni, da jih jaz sama ne bi mogla bolje opisati. Tudi člani vašega odbora, očitno podpirajo ta predlog komisije. Naj samo ponovim to, kar smo že slišali. Namreč kontekst, o katerem tukaj govorimo, je sporazum o gospodarskem partnerstvu Evrop med Evropsko unijo in Japonsko, ki je sedaj predmet uh, ne več pogajan, temveč že podpisa na Evropskem vrhu julija. To je kontekst. In gre za zelo koristen predlog za evropsko trgovino nasploh, zlasti pa za eh, agroživelski sektor v Evropski uniji ali bolj konkretno za sektor pijač, zlasti žganih pijač. Ne smemo pozabiti, da bo ta sektor imel tri prednosti, ko bo začel veljati ta sporazum. Prvič, zmanjšale, znižale se bodo carinske dejatve. Vino je trenutno obdavčeno s 50 odstotno in eh, carinsko dejatvijo in ta številka se bo znižala na nič odstotkov. To pomeni, da bo naš izvoz vina na japonski trg se lahko bistveno povečal. Naprej, Japonska bo lahko izboljšala za vinski sektor tradicionalne enološke prakse, ki jih poznamo v Evropski uniji. In Japonska bo spremenila svojo zakonodajo ter sprejela zakonodajo v zvezi z našo geografsko označbo in zaščitila bo naše geografske eh, označbe. 130 geografskih označb eh, ožganih pijač, ki prihajajo iz EU na japonski trg, bo tako zaščitenih. Kot ste rekli, vse to predstavlja enkratno koncesijo, ki nam jo je pripravljen dat, pripravljena dati Japonska, ko gre za ta sektor. Šoču je v tem kontekstu majhna koncesija, ki jo mi dajemo Japonski. Gre samo za dopolnilo naše zakonodaje, gre za več gotovosti in transparentnosti za naše potrošnike, naše deležnike, zato bomo za dve velikosti steklenic, za, dva, za en tradicionalni proizvod iz Japonske uvedli odstopanje. Gre za žgano pijačo, ki se tradicionalno prodaja na japonskem trgu v steklenicah, ki so drugačne, kakor so predpisane v naših standardih. Torej, ta to koncesijo bomo dali Japonski in treba je to zakonodajo seveda čimprej sprejeti. Pri tem bomo čakali na soglasje Evropskega parlamenta, ampak Japonska je že pripravljena in mi smo tudi že pripravljeni za vstop teh steklenic na Evropski trg. In zdelo se mi je najhitreje in najbolje to urediti z uredbo, dopolnilom uredbe eh, 2810. Na ta način bomo ugodili tudi neke vrste tradicionalni nemogledanju, celo čustvenemu gledanju, če hočete, eh, Japoncev na to žgano pijačo in te nazivne količine. Rekli ste že, kaj je šoču. To je žgana pijača, ki se izdeluje z destilacijo eh, riža, ječmena, sladkega krompirja in še ene surovine, ki in eh, se stekleniči v teh eh, posebnih steklenicah. Gre za nišni trg, tržno nišo. Ocena trenutno je okoli 500 hektolitrov te žgane pijače, ki naj bi vsako leto prišla na naš trg. Gre torej za nišni sektor, za restauracije, za nekatere specializirane trgovine, torej ne bo prišlo do poplave šočoja v Evropski uniji. Zato je komisija predlagala ta predlog in eh, sporazum se bo podpisal za Japonsko konec julija letos. Zato sem danes tudi tukaj, zato da vas prosim za podporo. Vesela sem, da si vsi očitno podpirate ta predlog, kajti sporazum z Japonsko je resnično odlična priložnost za izboljšanje trgovine za Japonsko, za vse sektorje, predvsem pa za agriživilski sektor. Hvala vsem poročevalki, članom eh, tega odbora in vsem poslankam in poslancem. Eh, in upamo, da bo ta predlog eh, podprt z vaše strani brez vseh eh, predlogov sprememb in da bomo lahko z Japonsko resnično podpisali ta sporazum, kot je predvideno. Hvala. Hvala. 22. junij ob 12. je rok za uložitev predlogov sprememb, 10. julija pa bomo glasovali o tem poročilu. S tem smo končali to točko na dnevnem redu. Um, Pojdimo na peto točko dnevnega reda, izvajanje trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Kolumbijo in Perujem. Govorili bomo o osnotku eh, mnenja. Poročevalka je gospa Melan. Izvolite, gospa Melan. Hvala lepa, gospa predsednica. 29. novembra 2017 je odbor INTA zaprosil za mandat, da pripravi mnenje na lastno pobudo v zvezi s trgovinskim sporazumom z Kolumbijo in Perujem. Leta 2018 naj bi se začel izvajati ta sporazum začasno za obdobje petih let. Namen tega mnenja pa je, da ocenimo, kako se izvaja ta trgovinski sporazum. Osredotočamo se predvsem na zahtevo pristojnega odbora, da se preveri, kako se izvaja to poročilo v luči načel trajnostnega razvoja. Zadnje poročilo Evropske komisije je bilo objavljeno oktober 2017. Tudi akteri civilne družbe so podali svoje mnenje s tem v zvezi. Decembra 2017. Leta 2012 je bil sklenjen ta prostotrgovinski sporazum in do zdaj smo gotovili, da naj ne bi dosegel željenih ciljev. Predvsem v teh antskih dveh državah ni prispeval k trajnostnemu razvoju, ravno nasprotno, omejil je gospodarske dejavnosti v teh dveh državah. Poleg tega so se tudi znižale cene surovin v teh dveh državah, kar pomeni, da je trajnostni razvoj onemogočen, enako velja za razvoj gospodarstva v teh dveh državah. Kar zadeva ravnotežje v trgovinskih odnosih, ta sporazum sili v še bolj asimetrični razvoj tega odnosa, kot smo to na začetku predvidevali cilji, ki smo si jih zadali v devetem naslovu tega sporazuma, ne bodo doseženi v teh dveh državah, predvsem zaradi precejšnje nestabilnosti in zaradi tega, ker nismo sprejeli ustreznih ukrepov. Sporazum s Farkom je v Kolumbiji trenutno bil preklican, odkar je nastopil novi predsednik. Zato se pojavljajo težave predvsem pri porazdeljevanju zemlišč, kjer se upravljajo intenzivne dejavnosti. Sprašujemo se tudi, kakšne kakovosti so surovine, ki se izvažajo v Evropsko unijo. Zanima nas tudi, kakšen okoljski vpliv ima to vrstna trgovina. Poleg tega je tudi nestabilnost v Venezueli tista, ki vpliva na morebitno nestabilnost. V Kolumbiji prihaja tudi do kršenja človekovih pravic. V Peruju je predvsej socialnih konfliktov, poleg tega prihaja do krčenja gozdov, do nezakonitega rudarjenja, delavci in sindikati so slabo zaščiteni. Gospa predsednica, bi lahko prosila za malce več tišine med tem, ko predstavljam to mnenje. Hvala. Tu je multinacionalke so začele vstopati na trg v Peruju, s tem je še bolj ogrožen trajnostni razvoj, prihaja do še večjega izkoriščanja delavcev, poleg tega se ne spoštuje več prepoved glede uporabe antibiotikov pri živinoreji iz leta 2006. Parlamenti v Evropski uniji niso vsi ratificirali tega sporazuma, tudi zaradi mnenja nekaterih akterjev iz civilne družbe. Predvsem je problematično deveto poglavje v tem sporazumu. Ugotavljamo, da je stanje alarmantno. Poleg tega se bo zaradi socialnih konfliktov še bolj povečala ta nesimetričnost v odnosih, s tem pa bo ogrožen tudi gospodarski razvoj v teh dveh državah. Mislim, da takšno stanje ni koristno ne za Evropo, ne za ti dve prijateljski anski državi. Zato imamo hude pridržke, kar zadeva izvajanje tega sporazuma, predvsem z vidika socialnih pravic in z vidika trajnostnega razvoja. Zato svet pozivamo, da komisiji zagotovi nov mandat, v okviru katerega naj se opravi pregled tega sporazuma. Hvala. Hvala. Sedaj pa poročevalci oziroma poročevalke v senci. Gospod Gambus, ravno pravi trenutek ste pritekli. No- se opravičujem, da sem malce zamudil. Nisem uspel prisluhniti prispevku poročevalke, namreč bil sem na drugem sestanku, kjer se je razprava malce zavlekla. Pred seboj imamo mnenje, ki je vezano na trgovinski sporazum z Kolumbijo in Perujem. Par pripomb je imel s tem v zvezi. Naša skupina se je vedno zauzemala za to, da bi preverjali, kakšen potencial imajo trgovinski sporazumi s tretjimi državami. Namreč zgodovina je pokazala, da so prostotrgovinski sporazumi prinesli več odprtosti, več stabilnosti. Vse ostalo je bolj privedlo do konflikta kot do sodelovanja. Trgovinski sporazum med Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem predstavlja pomemben mejnik v odnosih Evropske unije s tema dvema prijateljskima zavezniškima državama. Mislim, da smo ustvarili več trgovine zaradi tega sporazuma. Poleg tega je zahvaljujoč temu sporazumu bilo ustvarjenih več delovnih mest tako v Evropski uniji kot v Kolumbiji in Perujem. Je pa res, da je v tem sporazumu predviden nesimetričen ritem liberalizacije trgovine. Do leta 2023 naj bi Evropska unija zagotovila prosto trgovino Peru in Kolumbija pa šele do leta 2030. S tem bomo tistim bolj občutljivim sektorjem v teh dveh državah tudi omogočili, da se ustrezno prilagodijo na vse večje pristojnosti in konkurenčnost. Potem je tu še poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju. To je osrednji del tega sporazuma, ki spostavlja tudi zaveze vseh strani, da bodo dosledno izvajale mednarodno delovno pravo ter tudi večstranske sporazume, ki so bili podpisani na okoljskem področju. Zagotoviti je treba tudi ustrezne ravni zaščite, kot to predvideva nacionalna zakonodaja. Ne želim biti predolg, ampak iz vseh naštetih razlogov bi si želel, da bi evropske institucije, predvsem parlament in odbor ENVI podprle sporazum med Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem. Se še enkrat opravičujem, ker nisem bil pravočasno tu, da bi prisluhnil mnenju poročevalke, ampak eh, mi se ne strinjamo z njeno predlagano usmeritvijo. Želimo si, da bi naš odbor zauzel drugačno usmeritev pri tem mnenju. Se pa seveda zahvaljujem za opravljeno delo in se veselim nadaljnega sodelovanja. Hvala. Okay, Hvala, gospod Gambus. Sedaj pa druge kolegice in kolegi, kdo bi želel še spregovoriti v zvezi s tem poročilom? Če ni nikogar, potem dam besedo gospodu Jürgensenu, ki bo spregovoril v imenu komisije. Hvala in dober dan vsem. Hvala za možnost, ki ste mi jo dali, da vam posredujem stališče komisije o tej temi. Komisija prisrčno pozdravlja to pobudo Evropskega parlamenta, da ocenimo trgovinski sporazum, čeprav še ne velja v celoti. Tudi komisija bo zato, tako kot vi, ali letos ali naslednje leto opravila neke vrste uh, umestno oceno tega sporazuma. Dovolite samo nekaj besed o tistih točkah, ki vidim, da so predmet vaše razprave. Prvo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je naslednje. Je to sporazum, ki je koristil Kolumbiji in Peruju, da bi se razvila v smeri bolj trajnostnega gospodarstva in ali je koristil, koristil pri njunem gospodarskem razvoju, zlasti trajnostnem razvoju. Če si ogledamo, kakšni so rezultati sporazuma, ugotovimo jasno naslednje. Sporazum je pomagal Kolumbiji in Peruju, da se premakneta iz gospodarstva, ki izključno temelji na surovinah, v gospodarstvo dodanih vrednosti, možnosti za majhna in srednje velika podjetja so sedaj večje. Imamo nekaj spodbudnih eh, številk, ko gre za povečanje delovanja MSP-jev iz Kolumbije in Peruju, ki izvažajo v EU. Prišlo je tudi do diversifikacije trgovinskih tokov. Torej, manj surovin in več kmetijskih proizvodov, in več eh, industrijskih proizvodov iz Kolumbije. Druga glavna točka, o kateri bi želel spregovoriti, pa je naslednja. O tem je govora pod številko, pod točko dve v tem osnutku poročila. Tu se strinjamo z vami. Namreč zelo pomembno je, da izkoristimo ta sporazum za to, da izkoristimo povečamo skladnost z več stranskimi sporazumi in eh, delovnimi standardi. Veliki izzivi za ti dve državi danes in v prihodnosti so naslednje. Sami smo dobili možnost, da se o teh zadevah pogovarjamo z obema državama. In ustvarili smo tudi forum za organizacijo civilne družbe v teh dveh državah, ki se lahko na ta način obrača na njihovi vladi. Zanimiv primer tega je naslednje. V začetku letošnjega leta je koalicija perujskih nevladnih organizacij nam poslala pritožbo v zvezi z vladnih organizacij, nekaterimi pomankljivosti pri izvajanju sporazuma s strani Kolumbije in Peruja. Ne želim biti predolg, ampak naj ponovim naslednje. Se stališča komisije v tem trenutku, pet let po začetku veljavnosti tega sporazuma, gledamo, da je to pozitiven sporazum, nove možnosti je odprl za obe državi za bolj trajnostni razvoj in gospodarstvo in tudi mi smo s tem dobili bistveno povečanje možnosti, da vplivamo na vladi teh dveh držav, tako da bosta bolj spoštovali mednarodno sprejete zlasti okoljske standarde. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa. Melan. Zelo nakratko, gospa predsednica. Ja, sem prisluhnila tudi stališču gospoda Gambuša. Verjetno lahko napovem, kakšno bo stališče ostalih skupin in komisije, pa tudi našega odbora. No, saj bomo še delali na tem mnenju, počakajmo na vložene predloge sprememb. Naj pa še enkrat podarim, kako pomembno je to mnenje, ki ga pripravljamo za odbor INTA. Naj že zdaj natančno zadeve povem, kajti enako bom izpostavila v prihodnjih razpravah da nismo proti prostotrgovinskim sporazumom s prijateljskimi državami, ki imajo na voljo veliko virov. To je zelo pomembno, lahko jim pomagamo tudi v okviru dvostranskih odnosov, ampak trenutno stanje ni ravno najbolj spodbudno. Zato bi morali opraviti pregled tega sporazuma, vključiti tudi določene varovalke. Očitno je, da sporazum ne zadošča za reševanje trenutnih težav. Zato z veliko mero pričakovanja in nestrpnosti čakam na uložene predloge sprememb. Veselim se že nadaljnega sodelovanja z vsemi kolegi in sem že vnaprej zahvaljujem za predano delo. Hvala. Najlepša hvala. Rok za uložitev predlogov sprememb je 3. juli do 11. ure v Envi bomo glasovali oktobra, v Inta novembra in na plenarnem zasedanju zelo verjetno decembra. S tem smo zaključili to točko na dnevnem redu in prehajamo na naslednjo točko, takoj ko se nam pridruži gospa Dali. Uh, Which is the post 2020 CO2 emission standards. Naslednja točka se nanaša na standarde emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila po letu 2020. Bomo morali očitno počakati par minut, da se nam pridruži poročevalka. the meantime, I'd like to inform you that last... Naj vas obvestim še o tem, da smo včeraj ob pol petih končali, obravnavali smo svežen, ki se nanaša na energetsko upravljanje. Jaz sem gospod Metzger, sva se dobro seznanila z vsem, kar se je dogajalo okrog tega dosjeja. Gospa Dali, čakali smo vas, zdaj se lahko lotimo zanimive razprave o predlogih sprememb, ki so bili vloženi k vašemu dosjeju. Izvolite. Zdaj. Hvala, predsednica, hvala lepa kolegicam in kolegom in tudi poročevalcem v senci, ki jih tudi vidim na današnji seji odbora. To je bilo tudi za pričakovati. Ta zakonodaja je vzbudila veliko zanimanja. To kaže tudi številni predlogi sprememb. Približno 700 ste jih uložili k temu dosjeju. Trenutno se pogajamo o teh predlogih sprememb skupaj z različnimi političnimi skupinami. Kot je bilo za pričakovati, se večina predlogov sprememb nanaša na cilje na področju izpusta CO2 in na nizkoemisijska in vozila in vozila z ničenimi emisijami. Nekateri cilji naj bi veljali do leta 2025, nekateri do leta 2030. Številni predlogi sprememb se nanašajo na to, da bi morali okrepiti politični mehanizem v komisiji. Potem je tu še tako imenovani sistem bonus malus. Če se zdaj lotim predlogov sprememb, očitno je, da kolegice in kolegi želijo zakrpati kakršne koli vrzeli zlasti glede na to, da prehajamo s testa EDS na dvojnivo LTP. Seveda je treba zakrpati to vrzel, ki trenutno obstaja pri emisijah v realnem času in v testnih okoliščinah. Potem je tu še vprašanje homologacije, potem so tu še koristnostni parametri, te bo treba preveriti, potem je tu še vprašanje konvencionalnih fosilnih goriv. Te tematike bodo nedvomno še obravnavane v razpravah, tudi na sestankih poročevalcev v senci. Lahko vas pa pomirim, namreč nameravam pripraviti kompromisne predloge sprememb pri vseh teh vprašanjih iz uredbe. Bi pa rada izpostavila zelo pomemben element v tej uredbi. Gre za zavezujoče umestne cilje do leta 2025. Če ne bomo imeli ambicioznih pravno zavezujočih ciljev za emisije CO2 do leta 2025, bo trenutna omitev 200 gramov veljala do leta 2029. To pa je tveganje, s katerim bi se soočili, če ne bomo sprejeli ciljev za emisije CO2 do leta 2025. Zato bi do leta 2030 verjetno privrčevali veliko manj, kar se emisij tiče, za polovico manj bi jih zmanjšali, če ne bi sprejeli teh umestnih zavezujočih ciljev do leta 2025. Naš parlament pa se je pred nekaj meseci strinjal s tem, da je treba sprejeti zavezujoče cilje. Evropski parlament mora seveda prevzeti vodilno vlogo, ko gre za emisije v prometnem sektorju. Če ne bomo usilili sprememb, potem države članice ne bodo izpolnile svojih podnebnih ciljev. Nekatere države članice se že zavedajo tega tveganja in so se ustrezno pripravile na prehod, nekatere države članice pa se verjetno tudi zavedajo, da moramo izpolniti cilje v okviru te zakonodaje. Potem je tu še vprašanje delavcev, zaščite delavcev v tem sektorju. Sama sem prepričana, da kljub temu, da lahko na to vprašanje gledamo kot na podnebno zakonodajo, je to zakonodaja, ki mora ponuditi zaščito delavcem. Delavci morajo biti vključeni v ta prehod, ki se bo zgodil. Nekatera vozila z ničelnimi emisijami so lažje za izdelati, ne bodo imela takšnega vpliva na upadanje delovnih mest, ampak pri hibridnih vozilih in pri nizkoemisijskih vozilih je lahko situacija nekoliko drugačna. Pomembno je, da bodo novi motori izdelani na bolj sofisticiran način, da bomo lažje izpolnili zastavljene podnebne cilje. Pomembno je, da zagotovimo tudi dovolj hibridnih vozil. Pojavlja se tudi trend v avtomobilski industriji in sicer v smeri večje avtomatizacije dela, kar pomeni, da se bo zmanjšalo število delovnih mest. Vse to je seveda namenjeno temu, da izpolnimo cilje na področju zmanjševanja emisij CO2. -ja. Pomembno pa je, da skozi celoten postopek zaščitimo tudi delavce. Na nacionalni ravni se dinamika spreminja. Trendi kažejo, da je skupina držav naklonjena temu, da se zagotovijo višji standardi, kar zadeva CO2, tako pri osebnih vozilih, kot pri lahkih gospodarskih vozilih. Pomembno je, da v okviru nacionalnih politik sprejmemo zakonodajo za avtomobilski sektor in tudi za dobavno verigo. Potem je tu druga skupina držav, ki še nekoliko spreminja stališče, Italija, Španija, Nemčija in Poljska. Nemško okoljsko ministrstvo je predlagalo, da bi do leta 2030 zmanjšali emisije CO2 ja za 50 odstotkov, do leta 2025 do 30 odstotkov, do leta 2025 naj bi zagotovili za nizkoemisijska vozila malo za tiste proizvajalce, ki ciljev ne bodo izpolnili. Države članice se nameravajo lotiti vseh teh vprašanj. Nemško okoljsko ministrstvo je, kot kaže, jasno dojelo, da bo treba zmanjšati emisije takoj, če želimo doseči cilje do leta 2030, čeprav v Nemčiji že dosegajo precej visoko zastavljene cilje, okrog 40 odstotkov. Hvala. Hvala lepa. Poročevalci v senci, gospod Gizeke. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa poročevalki. Poročevalka gospa Dali je najprej rekla, da gre tu za tehnični dosje, eh, vendar 700 predlogov sprememb je in to pomeni, da se je tu politično marsikaj eh, premaknilo. Rekel sem eh, že, da je predlog eh, komisije iz leta 2017 zelo ambiciozen, 30 odstotkov do 2030, 15 eh, odstotkov umestni cilj do leta 2020. Kaj se pa sedaj dogaja? Nekateri kolegi želijo radikalno radikalne spremembe eh, želijo doseči 50 odstotkov, nekateri celo 75 odstotkov po načelu, kdo ponuja več, eh, potem eh, črtanje parametra teže in podobno. Mislim, da moramo predlog komisije ocenjevati mirno. ELS e e se zauzema za varstvo podnebja, eh, vendar ne smemo pozabiti konkurenčnosti industrije in eh, učinke na brezposelnost. Eh, treba je upoštevati tudi interese delojemalcev. E, mi kot ELS e, zahtevamo od komisije oceno učinkov v zvezi z e, predlogi poročevalke glede 50 odstotkov do 2030 in 20 odstotkov do leta 2020. Torej, mi moramo razmisliti tudi, kako bo to vplivalo na zaposlovanje. Prepričan sem, da potrebujemo pravo tehnološko neutralnost in ne smemo imeti eh, redukcijskih ciljev, eh, ki bodo eh, izvedljivi samo z električno energijo. Tudi pri eh, sedanjem navdušenju za električno energijo imam veliko vprašanj, odkot prihaja električna energija, ali je eh, trajnostna eh, ta energija, kdo financira pravzaprav eh, eh, eh črpalke, kdo eh, eh, eh, upošteva tudi. Eh, proizvodnjo eh, gorivnih celic, baterij in podobno. Se pravi, treba je upoštevati tudi alternativna goriva, sintetična goriva, tu imamo veliko potencijala. Eh, mislim, da imamo lahko dobro zakonodajo, ki skrbi za podnebje in hkrati zagotavlja konkurenčnost našega gospodarstva, kot tudi zaposlovanje na področju eh, tega pomembnega industrijskega sektorja če bomo vse to upoštevali, bomo uspešni, sicer pa eh, moram povedati, da se mi ne zdi seriozno eh, od kolegice eh, Dali, ki citira Ministrstvo za okolje iz Nemčije, lahko bi citiral Ministrstvo za promet, za ekonomijo. Dejstvo je, da Nemčija tu nima enotnega stališča. Hvala lepa. Thank you very much, Mr. Gidi. Najlepša hvala, gospod Gizeke. Gospod Proktor. Mr. Proktor. Uh, thank you, uh, thank you, hvala lepa, gospa predsednica. Na začetku bi se rad zahvalil gospe Dali za vso delo, ki ga je upravila pri tem konkretnem dosjeju. Morda vas bo presenetilo, da lahko podprem vse predloge in zamisli vendarle ne v predlaganem časovnem okviru. Po mojem mnenju namreč ta časovni okvir ni realen, ni dosegljiv. Pomembno je, da zagotovimo trajnost in nadaljni razvoj v tem sektorju, moramo biti pa tudi realni glede pričakovanj s tem v zvezi. Še tri točke, ki so zelo pomembne za skupino EKR, če se navežem na nedavno razpravo, ki je potekala tudi na sestanku poročevalcev v Senci. Najprej predhodno obdobje in izjeme. Te izjeme bi morali zagotoviti v celoti tudi v naslednjem obdobju, torej v naslednjem zakonodajnem obdobju. Najmanjši, najbolj inovativni proizvajalci so tisti, ki jih moramo zaščititi v tem oziru. Namreč izjemno škodljivo bi bilo, če bi opustili izjeme v tem trenutku. Druga zadeva. zakonodaja ne bi smela retrospektivno kaznovati potrošnikov. Potrošnike je treba zaščititi. Kakršnokoli izboljševanje standardov pri vozilih bi moralo iti z roko v roki z prihodki. Vsakih 11 let naj bi se kupilo novo vozilo v Evropi, takšno poprečje. Uh, Obstajajo tudi regionalne razlike. V Združenem kraljestvu to velja naprimer za obdobje štirih let. Vsaka štiri leta se kupi novo vozilo. Upoštevati je treba tudi to, koliko časa bo trajalo, da vsa ta nova vozila spravimo na trg. Ni nova zakonodaja tista, ki bi morala kakorkoli omejevati socialno mobilnost. Standardi pri vozilih morajo biti seveda naklonjeni infrastrukturi. Infrastruktura pa je mnogo krat izjemno neprimerna. V nekaterih okrajih, v nekaterih regijah so električna vozila in hibridna vozila realna možnost, v nekaterih drugih območjih, ki jih zastopam tudi jaz, pa stanje enostavno tega ne dopušča ker bo teže pokriti večja podeželska območja. Zato se mi zdi, da bi morali nekoliko bolj o tem razmisliti. Veliko govora je bilo o proizvajalcih vozil. Ravno kar sem pritekal sestanka odbora Tran, kjer smo slišali zelo raznolika mnenja kolegov, nekateri so prisotni tudi zdaj na naši seji, slišali smo tudi mnenje komisije. Rečeno je bilo, da avtomobilska industrija in tisti, ki spodbujajo dizelska vozila, morajo enostavno pomesti pred svojim pragom. Preveriti moramo, kaj počne naš parlament, kaj počne komisija, kaj smo na vse zadnje še nedavno spodbujali. Leta 1999 je bila prodaja dizelskih vozil v Evropski uniji precejšna. 14 odstotni delež so predstavljala dizelska vozila v lanskem letu, pa 52 odstotkov. Zakaj je do tega prišlo? Mislim, da bi vsi morali priznati, da je do tega prišlo zaradi dejavnosti zakonodajalcev, tako tu kot na nacionalni ravni. Zakonodajalci so spodbujali prodajo in uporabo dizelskih vozil. Tako da ni presenetljivo, da so potrošniki zdaj skeptični, ne zgolj v odnosu do proizvajalcev zaradi tako imenovanega Dieselgate, temveč so skeptični tudi v odnosu do zakonodajalca, ki je zdaj predstavil zadnjo svojo inovacijo. Kot rečeno, gospa predsednica, podpiram misli kolegice Dali in tudi večine ostalih kolegov, ampak sprašujem se, ali so vsi ti cilji dosegljivi v predvidenem časovnem okviru. Nekateri pravite, da bi morali bolj zaostriti svojo usmeritev, kar zadeva določbo o pregledu, ampak mislim, da bi morali najprej preveriti, v kakšnem stanju je tehnologija, ali gre tehnologija v korak z našimi ambicijami. Hvala. Hvala lepa, gospod Torvalc. Well, we had, had Hvala lepa, gospa predsednica, kar nekaj dobrih sestankov je potekalo pod vodstvom gospedali. Moji predlogi sprememb so se v veliki večini nanašali na tri zadeve. Poslati je treba zelo jasen signal, kar zadeva cilje na področju zmanjševanja emisij CO2, tako do leta 2025, do leta 2030 in kasneje. Drugo, testi realnih emisij oziroma emisij v realnem času. Tretja pomembna zadeva je metodologija življenjskega cikla. V prihodnosti bi morali imeti možnost meriti emisije, ki prihajajo iz različnih vrst tehnologij, in to merjenje bi moralo biti enako in primerljivo. evropske proizvajalce bi morali prisiliti v to, da obnavljajo svojo tehnologijo, jo razvijajo. Če te možnosti ne bomo imeli, bomo potisnjeni na stranski tir in to bo privedlo do tehnološke in družbene katastrofe. Zato bi morali na proizvajalce potiskati, kolikor se le da, vendar jih ne smemo pahniti čez prak. Malce pa je treba na njih pritisniti. Potem se pojavlja še ena manjša težavica. Namreč opažam, da prihaja do ideologizacije na tem področju. Vsi naj bi zdaj stremeli k vozilom z ničelnimi emisijami. Zamisel sama po sebi je dobra, ampak nisem prepričan v to, da nam bo industrijo uspelo dovolj hitro potisniti v to smer. Uravnotežiti moramo svoje težnje na tem področju, koliko jih lahko pritisnemo in kolikšen pritisk lahko proizvajalci vzdržijo. Verjetno ste slišali tudi mnenje avtomobilske industrije, ki si sploh ne želi biti pod pritiskom in ne želi, da jo kamorkoli porivamo. Najboljši način, kako vzpostaviti ravnotežje pri tem vprašanju, pa je, da zagotovimo čim više cilje na področju znižanja emisij CO2 ja znotraj celotnega življenjskega ciklusa. ker se mi zdi, da bomo na tak način zauzeli pravi pristop do tega vprašanja. Še eno manjšo težavico imam. Ne želim zauzemati preveč moralen pristop do tega vprašanja, ampak če bomo uvedli sistem bonus malus, bomo uvedli sistem, pri katerem bomo odprli vrata tudi za stvari, ki jih sploh ne pričakujemo in ki ne bodo delovale. Zato se mi zdi, da bi se morali o tem sistemu bonus malus pogovoriti malce bolj poglobljeno na sestanku pročevalcev v senci. Upam, da bomo našli rešitev za ta problem. Mislim, da nas bo ta dober duh sodelovanja z začetnih sestankov še naprej spremljal in nam pomagal, da bomo močni in modri. Hvala. Thank you. Hvala lepa, gospa Harms. Tudi jaz bi se rada zahvalila gospe Dali za mm, dobro vodenje pogovorov v zvezi s tem eh, dosjejem in gospodu Gizekeju bi rada povedala, da se mi ne zdi spremljivo, če ena stran v tej razpravi začne eh, trditi, da govori o dejstvih, eh, o čem pa govorimo mi potem. Eh, to je v vsakem primeru težko z dejstvu in težko je odločiti, kaj je resnica. Vendar mislim, da smo imeli do sedaj zelo dobro razpravo, konstruktivno razpravo. Za mojo politično skupino je pomembno, da spomnim na to, kako pomemben je celoten cilj za 2030. Vsi strokovnjaki, s katerimi smo se pogovarjali prednje, gospa Dali predložila svoje poročilo, so rekli, da je to centralni vijak, eh, s katerim nastavljamo eh, cilje eh, za varstvo podnebja. Tu moramo doseči razporožljivo tehnologijo na področju konvencionalnih motorjev, elektromotorjev in podobno. S tem ciljem, ki ga tu določimo, odločamo o tem, kakšne bodo inovacije, Eh, in kako bomo dosegli podnebne cilje v naslednjih desetih letih. Torej, mi ne moremo eh, te stvari kar tako sproščeno delati, ne, otežkočati si moramo stvari. Meni eh, je bilo v politični skupini eh, zelo težko, ker sem pri cilju spremenila to, kar so nam eh, priporočili strokovnjaki. Če želimo doseči pariški cilj, da se eh, Eh, podnebje ne se greje več eh, kot eh, dve stopinji, moramo pač imeti cilj za redukcijo CO2 za 60-70 odstotkov. Vem, slišati je to seveda zelo Eh, ambiciozno in gospod eh, Gizek se s tem ne strinja, vendar to je eh, oprto na znanstvene podlage. Mi moramo seveda o tem imeti pogovore v odboru za industrijo, vendar ta centralni vijak moramo izkoristiti tako, da tega ne bomo obžalovali čez nekaj let ker bi pač potem ugotovili, da določen sektor ne naredi dovolj za varstvo podnebja. Eh, in ne glede na to, kako visok bo naš cilj, je pomembno, da so stvari preverljive. Eh, treba je imeti umestni cilj, ki ga bomo potem tudi preverili čez štiri leta, čez pet let to se mi zdi zelo pomembno za sistematiko eh, tega predloga. In eh, mi eh, podpiramo načeloma na tem področju tudi poročevalko. Potem, kako bomo uredili e-mobilnost? To je seveda vprašanje, s katerim se moramo intenzivno ukvarjati. Tu isto velja, česar ne bomo storili sedaj, česar se ne bomo dotaknili sedaj, tega eh, se kaj kmalo ne bo nihče dotaknil. In vprašanje, kako usmerjati inovacije v avtomobilskem sektorju, če ne eh, z našo zakonodajo, na to vprašanje nihče ni dal odgovora. Seveda bi lahko eh, rekla, kaj to pomeni za delovna mesta. Mi se tega zavedamo, eh, o tem razpravljamo. Eh, kar me pa moti v tej razpravi, gospod Gizek, je naslednje. Mi govorimo o e-mobilnosti, o izgubi delovnih mest, to vi vedno znova ponavljate in se mršite. Medtem, ko mi govorimo o tem, hkrati avtomobilska industrija govori o e, povečanju produktivnosti za uporabo digitalnih tehnik v produkciji. In če natančno berem študije sindikatov, e, ne bodo zgubljali delovnih mest v avtomobilski industriji zaradi e-mobilnosti, e, temveč bodo delovna mesta zgubljali zaradi tehnološke inovacije in digitalizacije, pa se nihče ne bo razburjal zaradi tega. Na zadnji razpravi tu v odboru je komisija še enkrat rekla, da je celotna družbena korist pri višjih eh, mejnih vrednostih, se pravi pri dvigu eh, redukcijskih ciljev korist za celotno družbo ne bo slabša kot eh, v dosedanjem predlogu komisije, temveč bo temeljila na študijah, eh, ki so predložene komisiji iz Delft in celotna družbena korist se bo celo povečala. Mi moramo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 Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Ne vem, eh, zakaj o tem govorimo danes v odboru, ko pogajanja o kompromisih že tečejo, vendar prepričana sem, eh, da ta pogajanja pozitivno tečejo. In dobro je, da se bomo dogovorili za določene stvari in sicer ne zgolj v okviru držav. Naj povem nekaj o svojih predlogih sprememb. Jaz sem eh, tudi poročevalka v Senci za pregled eh, direktive o podpori čistih cestnih eh, vozil. Oba dokumenta sta povezana in zaradi tega sem to hotela tudi jaz prikazati. Moji predlogi so povezani. Eh, v prvem dokumentu sem bila manj ambiciozna, sedaj sem bolj ambiciozna. Eh, kot edina poročevalka eh, prihajam iz regij, kjer proizvajajo avtomobile z konvencionalnimi motorji in je tu velika odvisnost. Zato je tudi ta tema zelo pomembna zame. Vedno sem povezovala eh, okoljsko, socialno in zdravstveno temo. Eh, vse avtomobilske tovarne v vzhodni Evropi so v lasti zahodnih eh, koncernov. To pomeni, da se sicer pripravljajo na nove tehnologije, le pa sebi doma. Eh, v moji državi pa se bodo še naprej proizvajali motori eh, s konvencionalnimi tehnikami in prehoda eh, eh, ne bomo uspešno opravili, eh, če nam bodo zapirali usta s kakšnim skladom za pravično tranzicijo. Na vzhodu Nemčije imajo še vedno avtomobile na dizelski pogon vsega in rabljena eh, motorna vozila eh, eh, z dizelskim pogonom so na vzhodu še vedno v porastu. Eh, torej, če bo tako, ne bomo pomagali ne naravi, ne zdravju ljudi. In zaradi tega sem ostala pri eh, Eh, prvotnih številkah komisije. Želim, da bo cilj za 2030 zavezujoče. Mi moramo predvideti tudi spodbude za prodajalce avtomobilov, eh, za to, da se odločijo za alternativna eh, goriva. Jaz sem se orientirala po tehnološki neutralnosti, upoštevala sem življenjske cikluse tako, za vse avtomobile, tako za konvencionalne motorje, kot tudi elektromotorje. Pri zmanjšanju emisij eh, CO2 ja moramo upoštevati tudi eh, NOx, SOx eh, in druge škodljive snovi za zdravje in okolje. Svoje predloge sprememb sem vsega. uskladila eh, tudi z predlogi iz eh, revizije direktive o podpori čistih eh, avtomobilov in mi imamo slabo infrastrukturo za e-mobilnost in zaradi tega sem posamezne cilje za države članice povišala in in hotela sem tudi eh, pospešiti implementacijo. Veselim se naše razprave, vendar eh, ta dokument ni edini in ne smemo pozabiti eh, učinkov na socialno politiko v številnih evropskih državah. Mi ne smemo zatiskati oči in ne smemo govoriti zgolj o redukciji emisij CO2 lahko se zgodi tako, kot je povedal kolega iz EKR. Eh, mi smo naprimer eh, v preteklosti eh, investirali v biogoriva, pa se to ni dobro odneslo. Hvala lepa poročevalki za to, da je bila odprta za naše predloge spremembe in upam, da bomo našli uravnovešen kompromis in da to ne bo pomenilo, da eh, eh, bodo koristi imeli samo države lasnikov. Hvala lepa, gospa Evi. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalki gospe Dali za delo, ki ga je opravila do sedaj. Hvala lepa tudi za kompromisne predloge sprememb, ki jih imamo trenutno na mizi. Hvala lepa tudi za pripravljenost na sodelovanje in za odprtost. Mi bomo seveda podpirali usmeritev poročevalke. S tem v zvezi bi rada z vami delila tudi par svojih misli v luči vsega, kar smo danes še slišali. Nekateri so danes še vedno malce slepi in branijo interese izključno avtomobilske industrije. Industrijska industrija pa je v zadnjem obdobju pokazala, da ne želi izvajati ukrepov, s katerimi bi zmanjšali emisije CO2. Praktično nič ni storila za to, da bi potrošnikom zagotovila proizvode, ki bi bili takšne vrste, da ne bi onesnaževali. Smo v zgodovinskem trenutku, pripravljamo pomembno uredbo, ki bi morala zagotoviti spodbudo avtomobilskim proizvajalcem, tudi zato, da ne bodo izgubili še več konkurenčne prednosti, kot so jo. Drugod po svetu, zlasti na kitajskem, ta ista avtomobilska podjetja in proizvajalci vlagajo veliko v to, da se spoštujajo pravila, ki veljajo drugot po svetu. Kot italijanka in kot evropejka si ne želim, da bi izgubili to konkurenčno prednost. Ne želim, da bi se stvari v nedogled podaljševali in da bi izgubljali čas. Zelo ambiciozni bi morali biti pri tej uredbi, še posebej, ko gre za cilje do leta 2030. Tisto, kar je predlagala komisija, je prenizek cilj. Za nas je bistvenega pomena, da ohranimo tudi ta umestni cilj, torej za koliko naj se zmanjša emisije CO2 do leta 2025. To je pomemben korak, da bomo zagotovili ustrezno spodbudo avtomobilski industriji. Se strinjam s tem, kar pravi poročevalka in s tem, kar pravijo tudi ostali kolegi, potrebujemo pravičen prehod, pravično prehodno obdobje, zato da bomo lahko ustrezno poskrbeli za zaščito delavcev, da se bodo delavci lahko v tem prehodnem obdobju tudi prekvalificirali, če je treba. Ne smemo izgubljati časa, kot rečeno. Če ne bomo naložili zavezojočih ciljev, kar zadeva prodajo vozil z ničenimi emisijami, bomo težko dosegli cilje. Omenja se tudi ta dvojni sistem, sistem bonus malus, ampak vsaj minimalne cilje bi morali zastaviti, ko gre za prodajo vozil z ničenimi emisijami. Strinjam se s tem, kar so povedali ostali kolegi, pogovarjali smo se o teh zadevah tudi na sestankih poročevalcev v senci. Življenjski ciklus je tisti, ki bi ga morali bolj podrobno obravnavati, zlasti komisija bi morala vložiti več dela v to, da se preuči celoten življenjski ciklus vozila. Bi pa rada izpostavila še zadnjo pripombo. Začeti je treba izvajati realna testiranja na cestah, ko se preverjajo izpusti emisij CO2. -ja zelo dobro vemo, da je to tisti najbolj boleč sistem znotraj sistema nadzora nad vozili. Ne smemo več dopustiti, da bodo na evropskih cestah vozili avtomobili, ki onesnažujejo bistveno več, kot je to zapisano na papirju. Učinkovito moramo ukrepati na tem področju, izvajati moramo realna testiranja vozil na cestah. O tem se bomo zagotovo lahko še bolj poglobljeno pogovarjali tudi na ravni poročevalcev v senci. Za zaključek pa bi rada povedala samo še to, da se res zahvaljujem poročevalki. Upam, da bomo s to uredbo dejansko poslali pomembno sporočilo, postavili nov mejnik za avtomobilsko industrijo, kajti evropski državljani si zaslužijo bolj čista vozila. Še posebej to velja za tiste državljane, ki živijo v urbanih središčih, no vse zadnje zaradi onesnaženja letno mreže 400 tisoč ljudi. Hvala. S tem smo zaključili seznam poročevalcev v senci in sedaj pridejo na vrsto drugi poslanci. Eh, kdo želi besede, imam že tri na seznamu, prosim, nakažite, ali želite sodelovati v razpravi. Najprej gospod Eichhout. Hvala lepa, gospa predsednica. Poslušal sem razpravo z velikim zanimanjem. E, tako kot kolega iz IKR e sem tudi bil v odboru za promet. Kar je zelo pomembno, je, da ne pozabimo širše slike. In v Evropi je zelo veliko e, gibanje, e, ki kaže, da moramo biti bolj ambiciozni, če želimo uresničiti parijske, pariške cilje. Eh, Merklova in mm, Macron sta eh, včeraj tudi pokazala, da se moramo potruditi. Eh, tu je zelo veliko prizadevanja pri obnovljivih virih energije se eh, pač eh, gibljamo eh, k višjim ciljem. Treba se je potruditi na različnih sektorjih, naprimer v prometu. In cestni promet je tu ključnega pomena pomena. Najbolj učinkovite ukrepe je eh, treba sprejeti v avtomobilskem sektorju. Avtomobili in CO2 eh, ponujajo najbolj učinkovite, stroškovno učinkovite ukrepe. Eh, če ljudje tu nočejo ničesar storiti, bodo pač morali plačati ceno na področju kmetijstva. Gledam, Eh, proti eh, kolegom iz ELS-a, ki trdijo, da so dosledni. Eh, torej, če želite biti dosledni in nočete, da plača kmetijstvo, se morate sedaj potruditi na področju osebnih vozil. Eh, sedaj določamo cilje eh, do leta 2030. Če tu ne bomo stvari dobro naredili, eh, ne bomo mogli poskrbeti za delitev bremena in plačalo bo kmetijstvo. In vi se boste bo, bo morali pogovarjati s kolegi iz kmetijstva. In to uh, velja za gospoda Gizekeja. Uh, sedaj vas eh, skrbi, ali je energetska mešanica uh, čista ali ne. Škoda, da nam ELS ni pomagal uh, pri. Uh, Eh, trgu eh, električne energije. Tu bi eh, morali imeti bolj ambiciozne cilje, več obnovljivih verov energije. Tu nas je ovirala ELS in sedaj pač trdijo, no, v mešanici je preveč premoga in električna energija ni čista. Potem pa definicija tehnološke neutralnosti. Strinjam se s kolegom iz EKR. Nikoli nismo bili tehnološko neutralni. Vedno smo stimulirali, stimulirali podpirali in spodbujali dizel. Eh, na različne načine smo spodbujali dizel, naprimer z obdavčitvijo. V Nemčiji so spodbujali dizel in tam je ELS bila dolgo časa vodilna. Eh, in se niso pritoževali, da dizel ni tehnološko neutralen. Sedaj pa eh, tehnološko neutralnost formulirate tako, da cilji ne smejo biti preveč ambiciozni, če obstojoča tehnologija ne omogoča eh, doseganja teh ciljev. Eh, se pravi, CO2 eh, in zmanjšanje je za vse enako, In če s tehnologijo ne morete doseči teh ciljev, potem je to problem tehnologije. Sedaj pač pravite, da nočete ambicioznih eh, ciljev, češ, da vaša dizelska industrija ne bo izpolnila teh ciljev. Neverjetno, kako obračate argumente. Res sem razočaran. Eh, iz Dieselgate-a smo se marsikaj naučili. Vi ste bili tu soporočevalcev. In sicer eh, visoki cilji spodbujajo inovacije v sektorju in zaradi tega mnogi v avtomobilski eh, industriji eh, tudi evropski pravijo, da bodo investirali zunaj Evrope, ker je tam več eh, gotovosti kot v Evropi. In če govorite o eh, delovnih mestih, če ne bo regulativne gotovosti za avtomobilsko industrijo v Evropi, potem bodo eh, delovna mesta nastajala zunaj Evrope. In zaradi tega potrebujemo ambiciozne cilje. To je pomembno za tehnologijo, za podnebje, za delovna mesta. In če pač eh, tehnologija ciljev ne omogoča, potem je to problem tehnologije. Hvala lepa, prosim, da se omejite. Slišali ste, da bodo tolmači tudi zelo strogi eh, glede eh, predvidenega časa. In sedaj imamo samo še 15 minut, da zaključimo to razpravo. Gospod Gerbrandi, upam, da ste slišali to sporočilo in dejstvo, da ste utrujeni od včeraj zvečer, bo prav gotovo spodbudilo, da boste kratki. Ja, hvala lepa. E, utrujen sem in zaradi tega bom govoril zelo počasi. Ne, hecam se. E, vašo pripombo e, sem vzel resno in ponavadi ne govorim dolgo. Nekaj za glede opomp v zvezi z ELS. ELS. Vesel bi bil, če bi bili lahko sproščeni glede ciljev CO2 pri avtomobilih. Pa ni tako, zaradi ekoloških in ekonomskih razlogov. Ne moramo biti eh, sproščeni glede teh eh, ciljev. Bas Aikhat je jasno povedal argumente in zaradi tega jih ne bi ponavljal. Nekaj elementov pa bi izpostavil. Dostikrat eh, je rečeno, Eh, da eh, električna vozila premalo eh, sprejemajo. Vendar pomislimo na zasebne lastnike, na leasinge, javne organe, ki želijo imeti čistejšo floto. In ni dovolj ponudbe. Eh, mnogi čakajo leta in leta na to, da dobijo elektrovozila. Se pravi, popraševanje je veliko, ponudba pa ne ustreza popraševanju. Pas Eichhout je tudi povedal naslednje. Eh, mi imamo jasne eh, cilje za CO2 za države članice na številnih sektorjih, vendar to so vse sektori zunaj ETS-a. Eh, eh, slišali smo eh, gospoda Gizekeja, ki je rekel, da ne smemo poslušati zgolj ministra za okolje, temveč tudi kmetijstvo in ekonomijo. Vendar oni vedo, če ne bomo uredili eh, prometnega sektorja, bodo pač drugi sektori prevzeti breme, eh, gradbeništvo, kmetijstvo in tako naprej. Predlagal sem tudi nekaj sprememb in sicer najprej eh, testi v resničnih pogojih. Eh, tu ne smemo narediti napak, eh, kot smo jih naredili pri dizlu. Čim prej potrebujemo eh, take teste. Potem moramo imeti tudi jasno prepoved vseh teh naprav, ki omogočajo goljofije. Če dalje več je tehnologije elektronike, zlasti pri hibridnih vozilih in te naprave, ki omogočajo uh, goljufanje, uh, Eh, so problem, te je treba prepovedati. In podpiram pravzaprav večino govornikov, ki sem jih eh, poslušal. Eh, hvala lepa. Sedaj pa gospod Lize. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, Mirjam Dali, za osnutek poročila. Tudi jaz mislim, da potrebujemo ambiciozne cilje za. CO2 pri osebnih vozilih in lahkih gospodarskih vozilih. Celotna ELS meni, da je 50-odstotni cilj preveč ambicioniran, eh, ambiciozen in upam, da se bomo v odboru dogovorili za bolj realistično številko. In Jens Gizeke je predstavil mnenje ELS-a in uh, mislimo, da moramo iti bolj v smeri predloga komisije in mislim, da se tu lahko dogovorimo. Dve stvari bi omenil, ki sta mi zelo pomembni. Prvič, Mirjam Dali v svojem osnutku poročila uh, črta parameter uh, teže in uh, rad bi slišal, kako naj bi to delovalo v zadnjih letih. Uh, smo pri različnih zakonodajah vedno znova razpravljali o tem. In mislil sem, da smo našli nek kompromis, ki ga podpirajo vsi. In avto, ki je dvakrat eh, težji, nima dvakrat toliko emisij. Tu obstaja neka krivulja in ta krivulja je bil kompromis med proizvajalci manjših in večjih eh, vozil. O tem smo razpravljali, rekli smo morda, da teža eh, ni pravi parameter, da bi lahko uporabili druge parametre, vendar mi ne moremo trditi, da eh, avtomobil za šest oseb mora izpolniti iste parametre, pogoje kot smart, eh, s katerim se vozi samo ena oseba. Torej, zanima me, kako si to predstavljate. Tega eh, črtanja ELS ne more sprejeti. No, morda imate še drugačne ideje, kako bi lahko obravnavali to temo. Po mojem mnenju tega niti odpirati ne smemo, ker smo o tem eh, že dovolj razpravljali. Potem pa umestni cilj eh, za 2025. Eh, za spoštovanje pariškega sporazuma je to dosti bolj pomembno od cilja za leto 2030. Leta 2030 na cestah moramo zmanjšati emisije, ne zgolj pri eh, novih registracijah, temveč tudi pri tistih, ki že nekaj časa vozijo po naših cestah. Se pravi, do leta 2030 se mora nekaj bistvenega spremeniti. Eh, vendar s spreminjanjem testnega eh, ciklusa še nimamo eh, načrtovalske gotovosti in proizvajalci niti ne vedo, kaj morajo doseči do leta 2025. Zanima me, kaj si je komisija tu predstavljala. Torej, smer je prava in simpatična. Simpatično se mi zdi to, kar pravi Nils Torvalds eh, in sicer morda bi morali predstaviti cilje tudi že po letu uh, eh, 2030, zato da nam ne bodo očitali, da ne morejo načrtovati. Uh, preračunavanje uh, za določene proizvajalce je morda uh, teže kot za druge. Vsem je jasno, da je treba zmanjšati vrednosti, vendar pri preračunavanju testnega ciklusa eh, se eh, lahko izkaže, da so cilji eh, za določenega proizvajalca bolj ambiciozni od drugega. In zaradi tega, ker pač avtomobili različno reagirajo na testni ciklus. Ali bi lahko tu imeli nek kompromis za problematične primere? Torej, mi potrebujemo eh, umestni cilj eh, do leta 2025, vendar zanima me, kakšne kompromise bi si lahko tu komisija predstavljala. Hvala lepa, sedaj pa gospa Grostet. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Najprej želim povedati našim zelenim prijateljem, da njihova morala, da nas že moti mm, dizel, da nas že moti dizel, Eh, je tako razširjen zaradi zelenih, zaradi tega, ker ni bilo toliko emisij CO2. -ja. Sedaj pa ugotavljamo, da eh, je resničnost drugačna in resnično se očitno spreminja glede na znanstvena spoznanja, s katerimi razpolagamo. Osebno nisem hotela postavljati pod vprašaj predlogov komisije za 25 ali pa 30. Eh, mislim, da je to dovolj ambicije. in eh, tudi proizvajalci avtomobilov morajo to spoštovati in se morajo seveda potruditi pri zmanjšanju redukcij. Vendar eh, predlagati do leta 2030 75 eh, odstotkov zmanjšanja, eh, to se mi zdi nemogoče. Torej, avtomobili filmska industrija mora imeti svoje cilje, ki jih mora potem tudi uresničiti. Mislim, da smo na napačni poti. Potrebujemo sistem bonusa in malusa. Ta sistem eh, naj bi bil eh, eh, sistem pozitivne spodbude. Eh, potem pa električni avtomobili. A je, ali je to prava rešitev? Očitno to ni edina rešitev. Sistem bonusa se osredotoča preveč na električna vozila v škodo drugih tehnologij. Želim si nekaj, eh, kar bi bilo tehnološko neutralno in to je pomembno. Hvala lepa. Hvala lepa. In s tem smo zaključili seznam govornikov. Eh, sedaj pa gospod Ungar Metzger s komentarjem komisije. Hvala lepa. Poskušal sem, bom eh, biti zelo kratek, ne bi eh, ponavljal predloga komisije, to vsi dobro poznate, vendar mi verjamemo, da je predlog komisije ambiciozen in uravnovešen. Poslušal sem razpravo in povsem je jasno, da je da vsi vlečejo v isto smer. Mi želimo eh, konkurenčno avtomobilsko eh, industrijo, inovativno, ki ustvarja delovna mesta in eh, želimo preprečiti selitev te industrije v druge dele sveta. Torej, zelo veliko vprašanje, s katerimi se moramo ukvarjati in natančno smo si ogledati vse to. Ogledali smo si vse, katere spremembe so možne eh, v naslednjih letih do leta 2030. Zelo natančno smo si ogledali parametre. Slišali smo predloge in cilje, nekaterih ciljev eh, nismo preverili v oceni učinka in to bomo preučili sedaj, zato da bomo vedeli, kakšne so Eh, implikacije za eh, potrošnike, eh, kaj to pomeni za stroške, kaj to pomeni za zaposlovanje, zlasti v avtomobilski industriji in preverili bomo tudi, kaj to pomeni za popraševanje po drugih tehnologijah, naprimer proizvodnja baterij, če želimo povečati zaposlovanje, moramo povedati, Eh, gorivne celice proizvajati tudi v eh, Evropi. Nekaj podjetij želi investirati eh, v to področje v naslednjih letih, vendar mm, to bo sledilo hitrosti, s katero želimo doseči vozila brez emisij na cestah. Torej, tu imamo izzive zlasti na področju podeželja. Tu so stvari, ki jih moramo preučiti in torej tu bomo ustrezno upoštevali predlog. Tu se seveda zastavlja vprašanje, kako bomo to izvajali. Slišali smo uh, uh, o matrici, uh, Eh, slišali smo o merjenju v resničnih pogojih, eh, slišali smo, eh, da je treba upoštevati življenjski ciklus, vendar mi ne smemo kockati s temi stvarmi. Celo razvoj testa VLTP trpi, eh, je trajal dolgo in mi ne moremo sedaj čez noč uvesti testiranje v resničnih eh, eh, okoliščinah. Težko bo dobiti vse te podatke. Tu je veliko vprašanj povezanih z zasebnostjo podatkov. In potem, kaj pomenijo ti podatki. Mnogi podatki nam bodo povedali, obstajajo vozniki, ki so hitri in ki so počasni na cestah. In od tega je odvisna tudi poraba eh, goriva. Kako boste m, eh, odgovorno za to eh, prevalili na proizvajalca? Vse to moramo preučiti. Eh, torej, mi želimo eh, še naprej razvijati ta okvir, ne smemo pa preveč hiteti. Eh, revizija je predvidena za leto 2024, tedaj bomo lahko pregledali, kje smo pri alternativnih strukturah, kje smo pri alternativnih gorivih, kako je s proizvodnjo baterij v Evropi, ali lahko pospešimo napredek eh, proti eh, letu 2030, da ali ne. To je pomemben element, torej ta revizija. Ta eh, mandat parlamenta se približuje koncu komisija bi si želela, da bi se o tem dogovorili še v teku letošnjega leta. Eh, nekateri ste omenili zakonodajno gotovost, regulativno gotovost in ta način bi eh, avtomobilski eh, industriji in investitorjem v Evropi dali to gotovost. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa še gospa Dali. Verjetno ste natančno prisluhnili vsem besedam. Hvala predsednica, hvala kolegicam in kolegom in predstavniku komisije. Na začetku naj povem nekaj, kar nam je vsem zelo pri srcu. Namreč, treba je zagotoviti, da resnično avtomobili v obliki emisij spuščajo na cestah v zrak to, kar je napisano. Dvojni VLTP je verjetno vsega, boljši način homologacije, ampak to ne bo odpravilo vseh težav, ko gre za emisije CO2. Proizvajalci so dosedaj optimirali svoje motorje, ampak v okviru dvojni v FTP bodo morali narediti še nekaj več. Še eno temo ste omenjali. Naj vsem pojasnim, da nisem vsega, zato da se da eni tehnologiji prednost pred drugo. Tudi na sestankih eh, poročevalcev senci smo govorili o tem. Hočem samo, da pridemo do čistejših avtomobilov. Ko, gremo, ko govorimo o vozilih z nič odstotka emisij CO2, govorimo o tistih, ki eh, v obliki emisij spuščajo v zrak največ 50 mg. No, takšnih je veliko. O tem sem govorila že prej. Predvsem moramo zmanjšati CO2 emisije iz vseh naštetih vozil. Ne bom govorila o tem, ali sem resna ali ne, ampak vtis nastaja, da gre pri tej zakonodaji za izgubo delovnih mest, ko se pogovarjamo z mediji. Če govorimo o delovnih mestih, v tem poročilu govorimo o širši tematiki v zvezi s tem prehodom. Nekdo je rekel, da je treba predlog komisije oceniti. Naj pojasnim, da je ocena učinka komisije, kakošno imamo, ugotavlja, da strožje ciljne vrednosti CO2 -ja pomenijo lahko tudi povečanje delovnih mest v 28 deseterici, 40 odstotno znižanje za 2020 naj bi ustvarilo 88 tisoč novih delovnih mest. Druge študije govorijo o povečanju za nič celih nič 4 do nič 15 odstotkov števila delovnih mest. Ekonometrija organizacije Cambridge govori o tem, da bi 115 tisoč dodatnih eh, delovnih mest imeli IG Metal predvideva, da bomo ustvarili 76 tisoč novih delovnih mest, 25 tisoč samo v proizvodni baterij oziroma akumulatorjev. Tukaj pa zahtevajo celovito strategijo, podporo EU in nacionalnih vlad, ko gre za usposabljanje na celi vrsti področji, tudi na recikliranju. Treba investirati v to tehnologijo, da bo do delovna mesta ohranjena v času prehoda. Sama vam torej predlagam, da malce bolj proučite vse predloge sprememb. Tukaj zahtevam posebne programe za prekvalifikacijo zaposlenih in dialog s socialnimi partnerji čas nam, časa nam zmanjkuje, zato bom končala, ampak veselim se, veselim se produktivnih srečanj in pogovorov z vsemi poročevalkami in poročevalci v senci. So, uh... Najlepša hvala. Gospod Lize. Zdi se mi, da imamo še nekaj minut časa. Zato bi želel zastaviti vprašanje komisiji in gospej Dali. Prvič, komisija, kako bo to s 2025 sploh funkcioniralo, imamo drugačne podatke in Mirjam Dali, kako si predstavljate vse skupaj, če bomo črtali parametre teže? Ne vem, ali naj resnično iste emisije pričakujemo od avtomobila, ki prevaža šest ljudi, kot tudi avtomobila z enim človekom. Hvala, ampak to bi lahko prej naredili, že ko ste imeli besedo. Torej, gospod Metzger bi morda odgovorili gospodu Lise. Ja, se upravičujem, gospod Lise. Poskušal sem biti kratek in sem preskočil vaše vprašanje. No, o tem razmišljamo. Namreč proizvajalci, ki bodo šli iz NEDC na dvojni VLTP, kakšne bodo posledice za njih. No, tukaj smo uporabljali razne, razne korelacijske tabele, ki nam bodo v prihodnosti pokazale, kam gredo številke za njihove avtomobile oziroma vozila. Drugič, vsak proizvajalec, seveda tudi obstoječa vozila, lahko testira in izmeri rezultate eh, dvojni VLTP-ja in ugotovi, kako blizu so korelacijskim vrednostim. Drži, da bomo dokončno številko ugotovili relativno pozno, ampak stopnja napake pri oceni bo zelo majhna, nizka. Potem drugo vprašanje, ki ga je omenila gospod Dali, namreč ali lahko kdo uh, goljufa v tem sistemu. V, torej podatki dvojni v LTP, ki se zbirajo na začetku, so izhodišče za zniževanje emisij. Če bi torej bila možnost eh, goljufati pri testnem postopku in konfiguracijo vozila prilagoditi tako, da bi prišli pri dvojni v LTP do visokih emisij, potem je to seveda ena od možnosti, za katero trenutno razmišljamo, kako jo zmanjšati na minus, da ne bo prišlo do takšnega goljofanja kot eh, do sedaj. Potem, kar zadeva težo ali maso vozil, ta parameter se nam zdi nujno potreben, kajti strinjamo se s tem, kar je rekel gospod Lize, ko gre za vozila, ne morete uh, jih med seboj neposredno primerjati. Ampak, ko bomo šli vse uh, dlje z vozili z ničenimi emisijami, bo masa vse manj pomembna. Veliko zelo dragih Tehnologiji bomo namreč dodali, zato da zagotovimo, da bodo hitro se znižale emisije tudi za težja vozila. Zlasti za vozila, ki bodo ali s gorivnimi celicami vozila ali s benzinom. V tem primeru pri teh tehnologijah ne bo nobene razlike. Torej počasi bo ta krivulja začela postajati vse bolj ravna. Torej, ne rečem, da bo masa eh, irrelevantna vedno, ampak trenutno je zelo pomembna, zelo relevantna. Hvala. Oprostite, gospod Lize, da se nisem odzvala na to vprašanje. Cilji, ki jih imamo trenutno, se ne nanašajo na posamezno vozilo, temveč na floto vozil na ravni EU. Ampak imamo povprečne cilj je za floto, za celotno EU, za prodajo v posameznem letu. Mislim, da ne moremo reči, da večja vozila lahko emitirajo v zrak več eh, CO2. To ne more biti opravičilo. Hočemo imeti avtomobile, ki bodo imeli nižje CO2 emisije na izpušni cevi, ne glede na to, ali so težja ali lažja od drugih. Želela bi, da pridemo do situacije, ko bomo ocenili celotni življenjski cikl in ko bomo ogledali si sliko od A do Ž, ko gre za emisijo, ampak tukaj nas čaka še kar nekaj dela v prihodnosti. Hvala. S tem smo pa res končali to razpravo. 10. septembra bomo v odboru glasovali o tem poročilu in verjetno na prvem plenarnem zasedanju oktobra. Sedaj pa zadnja točka na dnevnem redu danes, do povdne. Gre za acetamiprid, ki se uporablja v biocidnih proizvodih tipa 18. Gre za predlog eh, resolucije,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 Eh, snovi v biocidih tipa 18. Eh, tu gre torej za sredstva, ki se uporabljajo znotraj stavb eh, za boj proti žuželjkam, pa tudi zunaj, na terasah. Ta uporaba uporabe je enako eh, problematična kot acetamiprid eh, eh, na kulturah. Tu se uničujejo čebele, te zgubljajo svojo orientacijo, ne morejo več opraviti funkcijo opraševalca. S tem se zmanjšuje tudi populacija čebel. Danes nam komisija kot pri su fuksafloru eh, predlaga, da se zmanjšajo eh, uporabe sredstev, ki povzročajo izginotje čebel. Eh, mi smo v preteklosti že sprejeli resolucijo o izzivih za čebelarski sektor in mi smo tu Eh, našli konsens in smo se dogovorili, da bomo prepovedali neonikotide, določene sistem, sistemske pesticide in podobno. Eh, dejstvo je, da ta substanca acetamiprit ni na voljo v prodaji. Eh, tu gre torej za Eh, uporabo teh eh, sredstev eh, na površinah, ki so pomembne za medonosne čebele. Škodljivost acetamiprida za opraševalce je jasna, bolj vpliva na izginotje čebel v Evropi od drugih insekticidov. Eh, francoski eh, kmetovalci so v Normandiji eh, jasno pokazali, da ne želijo acetamiprida, ker škoduje čebelam in so ga zažgali. To je jasen signal. Hvala lepa. Hvala. Gospod Federli je mislim, da prosil za besedo, pa ga ni. Ali je? Hčel bom krutko, bo čas v njima zavijele. Gospod Pjeha je to. Hvala, gospod predsedajoči. V, če govorimo o acetamipridu, je komisija dopustila uporabo tega biocidnega proizvoda tipa 18, Ampak eh, od te odločitve komisije smo zbrali že ogromno podatkov o škodljivosti te substance za človeka in zlasti za členo norce. Zlasti v toplih gredah. Uporaba te snovi na odprtem pa je tudi vprašljiva. Eh, komisija ugotavlja, da je posledica uporabe acetamiprida podobna uporabi neonikotinoidov, zlasti pri čebelah. Ampak zlasti je predlagala, da se sme substanca uporabljati tudi v toplih gredah. Čež, da ni nobenih tveganj, ko gre za škodljivost uporabe snovi za, za insekte, zlasti za čebele. Vendar ti podatki niso popolni, ki nam jih ponuja komisija. Ko se bomo v prihodnosti odločili o uporabi ali prepovedi uporabe te snovi na odprtem, bo treba eh, predhodno zbrati še nekaj znanstvenih dokazov in mnen zlasti Evropske agencije za kemikalije. Odločitev analizirajo tudi države članice ki so enotnega mnenja, ko gre za dovoljenje uporabe acetamiprida v zaprtih prostorih, torej v toplih gredah. No, moja skupina EKR pozdravlja ta razvoj, poudarja pa tudi, da lahko ogrozimo okolje in zdravje če bomo uporabili to snov na odprtem. Ko gre za uporabo v zaprtih prostorih, je to bistveno uh, lažje kontrolirati, ampak zato te, tega predloga ne bomo podprli. Sedaj pa še komisija, gospod uh, Berend. Hvala, gospod predsedujoči. Da. Na začetku bom se odzval na nekaj stvari, o katerih je sedaj govorila gospod Goden, ki pa so tudi v predlogu resolucije. Ne drži, da ta, ta snov ni na trgu. Ecamiprid je tako imenovana obstoječa aktivna snov in se prodaja na trgu že od leta 2000 in se tudi uporablja. Torej, ne gre za neko novost. S potrditvijo te odločbe komisije bo komisija omejila uporabo obstoječih aktivnih substanc. Danes njihovo uporabo urejo lahko države članice, nekatere tega sploh ne urejajo. Torej bo komisija s tem predlogom omejila možnosti uporabe snovi v primerjavi s trenutnim stanjem. Ne drži tudi tole, da gre za bio, uporabo v biocidih, kar je lahko primerljivo z eh, uporabo v sredstvih za zaščito, torej fitofarmacevtskih sredstvih. No, ne drži. Gre za uporabo v zaprtih prostorih, v hišah in v bližini hiš, torej ne na poljih in ne tako, kot eh, je to značilno za fitofarmacevtska sredstva. Potem moram reči, da Eča je ocenila nevarnost uporabe te snovi za čebele in ugotovila, da lahko pričakujemo zelo malo tvegan, zlasti ne pri uporabi v zaprtih eh, prostorih ali v bližini teh prostorov. Torej, tveganja so bila v celoti ocenjena in agencija ugotavlja, da so zelo nizka. V resoluciji gospa Godin govori o 12. uvodni izjavi BPR in pravi, da ta odločitev ni v skladu z uvodno izjavo. Tudi to ne drži. Ta uvodna izjava 12 govori o presečnih kater, kriterijih, torej cut-off kriterijih, v, eh, vendar to ne velja za acetamiprid. Torej, naj povzamem, snov smo natančno ocenili, evalvirili, Eča priporoča odobritev tega predloga komisije in komisija sledila temu mnenju, zato upamo oziroma mislimo, da je to v skladu z uredbo in njenim duhom. Hvala. Danes bomo glasovali o tem predlogu resolucije, ne jutri. In morda julija tudi na plenarnem zasedanju. S tem zaključujem dopoldansko zasedanje, vidimo se popovdne. Hvala, nasvidenje.